pristojni odbori so spremenili popravke um, nekaterih zapisnikov odborov v skladu z uh, členom 234. Te popravke bodo odobreni, če ne bo, nikdo, če ne bo uh, nihče ugovarjal v roku 24 ur. V torku bom skupaj z predsednikom sveta podpisal uh, pravni akt, ki je bil sprejet v skladu z členom 78 poslovnika. E, naslov akta bo objavljen v zapisniku tega zasedanja. Sedaj pa načrt dela. Konferenca predsednikov je.